Eh, kolegice in kolegi, prosim za vašo pozornost. Nadaljevali bi in sedaj imamo tri rezultate tretjega kloga glasovanja za podpredsednike. 656 eh, oddanih glasov, število neveljavnih 12, 644 veljavnih glasov. Posamezni eh, kandidati so dobili naslednje. Eh, glasove. 274 eh, Roberta Angelili, Izabel Diron 276 glasov. Kaminski Mihael Tomaš 174, Silvana Kohmerin 186, Edward Mellon Scott 244 glasov. Mihael uh, Martinez Martinez 327 glasov. Dagmar Rod Perent 287 glasov. Libor Rovček 278, Pal Schmidt 257, Videl Kvadras kvadra Alejo 308, Diana Wallace 272 glasov in Rainer Willet 237 glasov. Na osnovi tretjega kroga glasovanj sedaj naznanjam, da smo kot podpredsednike Evropskega eh, parlamenta sprejeli eh, Pouček, Izabel Duron, Roberta Angelini, Diana Wallis,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 za izvolitev kot predsedniki, podpredsedniki Evropskega parlamenta. Skupaj bomo sodelovali, delali bomo skupaj v tem mandatu in prvi sestanek biroja bo sklican k malo v skladu z uh, točko 15, drugi odstavek poslovnika uh, v primeru Eh, enakega števila glasov pri glasovanju, pa daje, eh, dobi prednost eh, starejši izvoljeni član parlamenta. In s tem prekinjam zasedanje do 9. ure jutri zjutraj. Vidimo se.